mogoče. Ja, ko se takšne stvari dogajajo, torej napake pri tolmačenju. Še enkrat sem želel vse skupaj razjasniti. Hvala. Hvala lepa, gospod Lokegard. To bomo zabeležili in tudi vašo pretožbo si bomo zabeležili in ustrezne ukrepi bodo uvedeni. Vsekakor pa ste to sedaj popravili in to bo zabeleženo tudi v zapisniku. Glasovanje o poročilu Balzani Fernandez bo danes ob 12. Poročilo Böge pa bo na glasovanju na drugem plenarnem zasedanju v novembru. Dobro, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. To je poročilo Gresle in Rivelini. Gre pa za finančna pravila, ki se uporabljajo za letni proračun. Gospa, gre le 4 minute. Spoštovani predsednik, predstavnik sveta, gospod komisar, ta pravila so zapletena. Kot poročevalci smo predložili veliko predlogov sprememb, ki naj bi poenostavili ta pravila in ki naj bi rešili ista iste težave vseh skladov. Še zlasti, ko govorimo o stroških osebja. Kot poročevalci smo si prizadevali, da bi se naučili kaj iz dosedanjih naukov Evropske unije. Hoteli smo postaviti enaka pravila, tako da bi ta raznolikost pravil bila preteklost. Želimo pa si tudi več preglednosti. To je velik korak do tega, da bomo bliže državljanom. Zahvaljujem se vsem, ki so pri tem sodelovali, najprej soporočevalcu, potem članom naše delovne skupine, kolegom, asistentom in tudi številnim angažiranim uradnikom tukaj v parlamentu in na komisiji, ki so nam pomagali. In ne nazadnje se zahvaljujem tudi eh, Kristjanu Zihlu, mojemu eh, dolgoletnemu asistentu, ki je pravkar var, eh, pazi na svojega otroka. Pozdravljeni. Prosim vas, da podprete naš predlog, komisijo pa pozivam, da ostane na tej poti poenovitve pravil, kajti velik korak naprej bi bil, če bi komisija v lastni hiši lahko izvajala takšna pravila, ki so neoporečna. To bi bil največji prispevek k poeno, no-, poeno, poenotenju pravil. Danes bomo glasovali o, o poročilu, o predlogu sprememb, ki se nanaša na poročilo, ne pa na resolucijo. Zelo pozdravljam tudi uh, pristop sveta in želimo nadaljevati tudi s tem prijateljskim odnosom. Danes bomo govorili o prenosu sredstev v finančne instrumente, za kar v odboru za finance ni bila izražena podpora. Še vedno se zauzevam in. Um, pravzaprav vas eh, pozivam, da podprete te predloge, ki smo jih sprejeli kot osnova. Resnično prosim za to, da pri finančnih instrumentih, kjer prvič eh, opredeljujemo tudi projektne obveznice, da tukaj dejansko podprete predloge sprememb. Gre nam za to, da bi finančne instrumente povezali z uh, sektorsko specifičnimi osnovnimi pravnimi akti. Upamo tudi, da bomo še enkrat govorili o uporabi finančnih sredstev in da bo parlament pri tem imel prihodnje več besede. Zahvaljujem se tudi gospe Bantner eh, za njen eh, ustni predlog spremembe, ki jasno kaže, da ne želimo dodatnih pravnih aktov za, o finančnih instrumentih, temveč želimo te instrumente povezati z sektorsko specifično pravno podlago. Tukaj eh, bi omenila še predloge sprememb od 271 do 78. Tukaj govorimo o maksimalnem javnstvu z davkoplačevalskim denarjem. To je treba omejiti, to dolgujemo našim davkoplačevalcem. Ustvarjamo tudi obveznost eh, finančne odgovornosti komisije. Ne želimo, da bi se izkoriščale davčne oaze za to, da bi se zbirala finančna sredstva. Tudi to dolgujemo našim davkoplačevalcem. In želimo si tudi umestni pregled, kako sodelovali ti inštrumenti po dveh, treh letih in na tej podlagi potem eh, sprejeti ustrezne sklepe. Prav tako pa želimo, da bi povečali transparentnost delovanja teh uh, instrumentov s tem, da bodo vključeni tudi na spletne strani Evropske komisije. Bilo bi lepo, če bi te predloge podala sama komisija, ker pa tega ni storila, moramo to storiti mi. Zato bi vas nujno prosila, da dobimo večino, ki bo podprla te predloge spremem. Kolegice in kolege, še enkrat sem zahvaljujem in veselim se že, da bo bomo tudi pri prihodnih razgovorjih s svetom šli po dobri poti, kajti tehnič, govorimo o tehničnih problemih, ki so zelo zapleteni in za nje je nujno treba najti rešitev. Hvala lepa. Gracias. Hvala lepa. Hvala, gospa Gresle. Trenutno je z nami delegacija.